komisarju Stilianidesu, ki ga tudi pozdravljam v naši sredini. Hvala lepa, da ste danes popovdne z nami. Zaradi zdravstvenih razlogov podpredsednica komisije Federica Mogherini danes žal ne more biti z nami na plenarnem zasedanju. Besedo pa ne mudoma predajam gospodu Stilianidesu. Govorili bomo o razmerah v Libiji. Thank you, Mr. Chairman. Honorable Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Libija je na kritični točki. Razmere na terenu se slabšajo, vedno več je notranje razseljenih civilistov in to na različnih območjih, zlasti v okolici Bengazija smo priča hudi humanitarni krizi. Um, zdravstvene storitve in uh, izobraževalne institucije koma še delujejo in tudi proizvodnja nafte je na zelo nizki stopni, hitro izga, izginjajo rezerve v uh, gotovini, vlada krči um, črta subvencije, libijski dinar je bil um, devalviran in uh, zaradi vsega tega se razmere slabšajo. Varnostna situacija se je prav tako poslabšala. Um, premirja, ki veljajo na posameznih območjih, so sicer za pozdraviti, ampak niso dovolj. Ni pravne države. V številnih mestih prihaja do nekaznovanih kaznjivih dejanj in eh, to omogoča tudi tihotapljenje priseljencev strani raznih organiziranih združb. Eh, južna meja v Libiji je odprta, eh, veliko jih tvega življenje, ko skušajo z ladjami priti v Evropo. Eh, in eh, tudi številni bežijo v Tunizijo in druge sosedne države. Številne libijske družine so že porabile vse svoje prihranke in preprosto več ne morejo preživeti skozi mesec. Eh, libijsko prebivalstvo ne želi tega konflikta. Ta konflikt je prinesel koristi samo terorističnim skupinam, kot je Daesh. Daesh predstavlja veliko grožnjo, ki je ne moremo ignorirati. Daesh je uspešna zaradi tega, ker v libijski družbi vladajo tako velike vrzeli. E, ta skupina se povezuje z lokalnimi milicami, ki ne morejo ohraniti nadzora nad svojim, e, nad svojim ozemljem um, ti so ehm, uspeli prevzeti nadzor nad eh, avtocestom med Bengazijem in Tripolijem, pridobili so tudi nadzor nad Sirtom in ta grožnja se širi tudi na sosednje države. Zato se moramo zauzeti za vlado narodne enotnosti. To mora biti vlada, ki lahko predzame nadzor nad posameznimi milicami in vzpostavi državne institucije. Videli smo nekaj napredka v političnem procesu. Posebni odposlanec ZN Bernardino Leon si močno prizadeva, da bi lahko vzpostavili vlado eh, narodne enotnosti v Tobruku eh, z vso našo podporo. Prejšnji teden v New Yorku na generalni skupščini ZN je mednarodna skupnost um, izrazila soglasno podporo prizadevanjem um, Bernardina Leona in civilni družbi. Um, obe strani bi morali sedaj podpisati sporazum. V New Yorku smo končno slišali spodbudno novico. Celotna mednarodna skupnost, vključno z vsemi sosedami Libije, eh, se strinja glede tega, kako je treba postopati naprej. Tukaj gre delno za tudi za rezultat aktivnega lobiranja Evropske unije in njenih držav članic. Evropska unija je odigrala pomembno vlogo pri spodbujanju tega procesa. Dobesedno noč in dan delamo za to, da bi dosegli cilj vlade narodne enotnosti. Mednarodna skupnost je sedaj soglasna v tem. Libici so pa tisti, ki morajo sedaj prevzeti odgovornost in imenovati vlado, tako da bodo zaustavili propad svoje države vsi vemo, da tudi če bo oblikovana vlada narodne enotnosti, se stanje v Libiji ne bo čez noč spremenilo. E, situacija se bo spremenila šele po določenem času, tudi če bodo vse glavne strani podpirale e, ta dogovor in ga podpisale. Vseeno pa bi to ustvarilo vse prostor za izboljšave. To ne bi bil zaključek procesa, ampak eh, začetna točka. naj predstavim strateške cilje Evropske unije. Trenutno pri, torej in naj opišem ukrepe, ki jih sprejemamo v zvezi s tem. Želimo si varnosti, stabilnosti, odgovorne vlade in pravne države v Libiji. Tamkajšnje prebivalstvo si zasluži življenje v miru in uh, njihove človekove pravice morajo biti spoštovane. Uh, libijsko gospodarstvo mora spet zacveteti. Prav tako želimo zaustaviti tihotapce, ki prežijo na nedolžne. Te je treba privesti pred sodišča. Libiji pomagamo vzpostaviti nadzor nad eh, njenimi mejami in podpiramo jo pri izgradnji močnih državnih institucij, ampak to bo možno šele, ko bo Libija imela novo vlado, med, um, novo vlado um, narodne enotnosti. Zavezali smo se donaciji 100 milijonov dolarjev, takoj, ko bo dosežen sporazum o tem. To bi vključevalo skupek ukrepov, ki bi jih financirali iz programa uh, Evropske unije za Libijo in pa iz eh, inštrumenta za eh, varnost in mire. Ta denar bi pripomogel k izgradnji libijskih institucij. Na ta način bo tudi spodbudili dialog med posameznimi skupinami, podprli bi lokalne vlade, eh, civilno družbo, To bi omogočilo ljudem, da bi spet zaživeli svoja normalna življenja eh, in eh, na ta način bi stekle tudi osnovne storitve, kot so zdravstvo in izobraževanje. Pri tem bomo pomagali tudi ministrstvom, ki se ukvarja z vprašanjem priseljevanja, pomagali bomo majhnim in sedem velikim podjetjem in drugim podjetjem, zato da bi dali možnost tudi mladim ljudem v Libiji to lahko prištejemo k humanitarni pomoči, ki jo že nudimo Libiji za najnujnejše ukrepe, za najbolj ranljive skupine ljudi. Želimo si varnega okolja za vlado narodne sprave. Evropska unija pomaga z eh, Združenim narodom, eh, um, v posebni misiji, ki je v Tuniziji, prav tako nameravamo podpirati novo vlado v različnih sektorjih, skušali bomo odigrati tudi pomembno logo pri vseh skupnih delovnih skupinah. Gre za delovno, delovne skupine mednarodne skupnosti in libijske vlade, eh, ki so v postopku ustanovitve. No, ampak sedaj mm, so na vrsti predvsem različne strani v Libiji. Nihče ne more odločati na mesto njih. Vem, kako zelo si Evropski parlament prizadeva za politični dogovor. Prav gotovo bo Evropski parlament še naprej igral ključno vlogo pri iskanju stabilne rešitve. Skrajni čas je, da vse upletene strani pokažejo, eh, prevzamejo vodilno vlogo, prevzeti morajo svojo odgovornost in podpisati dogovor. Ponovno je treba spraviti Libijo na noge. Hvala lepa. Hvala lepa komisarju Stiljanidesu. Začenjamo z razpravo. Najprej dobijo besedo predstavniki političnih skupin, najprej skupina ELS. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Prvič od leta 2011 je končno na voljo tudi načrt za Libijo, da izpelje svoj, svojo tranzicijo. Bernardino Leon kot predstavnik dobro deluje na Evropska unija, bi ga morala neomajno podpirati. Tri pripombe. Ključne stranke morajo sprejeti odgovornost za Libijo. Končati morajo s trenutnimi razmerami, ki pomenijo, da je Libija velika grožnja za regionalno varnost in svetovno varnost. Mir je treba ohraniti, kot ste rekli, gospod komisar. Ni več časa za pogajanje o pogojih, čas je, da se prevzame odgovornost tudi znotraj vlade narodne enotnosti. Na regionalni ravni in evropski ravni ustrajam na tem, da se povežemo z regijo Sahela. Večkrat sem to povedala. Ta regija je ključnega pomena, če želimo preprečiti, da se nevarna območja razširijo. Pozdravljam tudi objavo, da boste povečali sredstva za Niger. Upam, da boste poskrbeli tudi za ustrezen prehod v Maliju. Tudi Prihodnost Malja je pomembna za Libijo in za boj proti terorizmu in trgovanju. Želim si, da bi Evropska unija delovala bolj dosledno, da bi sodelovala z afriškimi partnerji, tudi ko gre za operacionalizacijo obveščevalnih sistemov v tej regiji. Združeni narodi in Evropska unija bi morali še naprej osredotočati svoja prizadevanja v tej smeri, podpreti moramo različne pobude, pobude za mirovni proces spodbujati je treba vlogo žensk. Lokalna raven je ključnega pomena, če želimo vzpostaviti mir. Gospod komisar, smo na pomembni prelomni točki v Libiji, čeprav se mednarodna skupnost trenutno bolj okvarja s Sirijo. Zanima me, kaj lahko Evropska unija stori več za to, da se zadeve pretehtajo na drugo stran in da se vzpostavi stabilnost v tej regiji. Vprašanje za enkrat, če odprto. Hvala lepa. Gospod Boštinaru, dve minuti v imenu skupine SD. Hvala lepa, gospod komisar, za informacije, ki ste jih predstavili parlamentu. Eh, Libija je bila ena izmed glavnih tem generalne skrine ZN. Pri tej situaciji se moramo še enkrat vprašati naslednje. Vedno znova smo ponavljali, da ne smemo več izgubljati časa. Ampak vedno znova, ko vidimo luč na koncu predora, na koncu ne pride do um, dogovora o vladi narodne enotnosti. Pa čeprav tukaj gre za usodo neke države, njenega ljudstva in pravzaprav usodo celotne regije prihodnost regije je precej odvisna od tega, kaj se bo zgodilo v Libiji. Daje še ne izgublja časa, eh, širi se povsod tam, kjer naleti na plodna tla in skuša destabilizirati celotno regijo. Evropska unija in mednarodna skupnost si ne more privoščiti propadle države v Libiji. Predvsem pa so tisti, ki jim je mar za Libijo, se več ne morejo privoščiti, da bi propadal še en mirovni načrt. Danes se v Libiji slabša varnostna in humanitarna situacija. To se mora končati. Visoka predstavnica je večkrat povdarila, da je Evropa pripravljena na ukrepanje in ravno kar ste povdarili, da želi Evropska unija podpirati vlado narodne enotnosti v Libiji. Treba je združiti vse strani, ampak pri tem moramo biti realistični. Noben dogovor ne more biti popoln za vse. Vsak mora ponuditi nekaj, tako je pač pri kompromisih. Sedaj je posebni predstavnik ZN pripravil nov mirovni načrt za novim rokom in to mora biti zadnji rok, zadnji načrt. Sicer bodo Libici tisti, ki bodo plačali ceno za neuspeh še enega sporazuma. In še zadnja beseda o tem, kaj bi morala narediti Evropska unija. Evropska unija bi morala ukrepati pri dvojem. Prvič, razmisliti o sankcijah za nepodpisnice sporazuma in pa sankcije za, tistih, za tistimi, ki podpirajo vojne med milicami. Eker. Mijnheer eh, de commissaris, eh, wij eh, weten dat de hoog. Hvala lepa. Gospod komisar, gospod predsedujoči, vemo, da visoka predstavnica namenja veliko pozornosti Libiji. Gre za državo v ruševinah in obupanim prebivalstvom, ampak še dolgo še dolgo pot bomo morali tukaj prehoditi. Del rešitve je vlada narodne enotnosti, ampak moramo zagotoviti tudi, da bodo tam izgrajene državne institucije. Prav tako si moramo uh, ogledati problem odsotnosti pravice, kako lahko poskrbimo za sprave med, eh, sicer za sprave med etičnimi skupinami, kako naj zagotovimo pravico za žrtve vojnih zločinov in kako lahko zagotovimo, da bodo zločinci kaznovani. Prav tako se moramo posvetiti vprašanju izobraževanja. Mladi ljudje morajo biti izobraženi, morajo biti sposobni si ustvariti lastno mnenje. Sicer ne bomo imeli neodvisne civilne družbe, eh, ki bo lahko usmerila politično elito v sprejemanje pravih odločitev. Če bi Evropska unija zamudila eh, svojo priložnost v Libiji, bomo destabilizirali celotno regijo. Zato moramo um, pritisniti za to. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani gospod komisar, kolegi in kolegice. Sedaj imamo na mizi predlog dogovora, ki vredno predstavlja zadnjo možnost, zadnjo možnost za to, da bi obe strani postavili temelje za vlado narodne enotnosti, ki bi omogočila pacifikacijo te države in pa celotne regije. To nisem rekel jaz, ampak Bernardino Leon. 20. oktober je tukaj rok. Če do takrat ne bo vzpostavljena vlada narodne enotnosti, bomo morali spet začeti iz nule za pogajanji. In še hujše, odsotnost dogovora bi imela slabe posledice ne samo za prebivalstvo, ampak tudi bi to pomenilo rast islamske države. Medtem, ko tukaj razpravljamo, Daješ napreduje in uh, v Libiji že nadzoruje obaljni pas v velikosti Švice. Uh, um, gre, za, uh, tega, gre za to, da ima tam tudi dostop do bojnih ladi in orožja. Nujno moramo sprejeti mirovni sporazum, ne na zadnje gre za regijo, ki meji na Evropsko unijo. Ne moremo se izogniti naše odgovornosti tukaj. Uh, vse, kar je v naši moči, moramo narediti za to, da bodo ta pogajanja zaključena in drugič, libijskim oblastem moramo ponuditi vso m, potrebno pomoč, da bodo lahko tudi vojaško nastopili proti islamski državi in da bodo lahko preprečili njeno širjanje. Samo na ta način bomo postavili temelje za stabilno prihodnost te regije. Hvala lepa. Kolega Kovzo Permuj za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljamo prizadevanje Bernardina Leona in tudi prizadevanja gospoda Misture v Siriji. Mislimo, da je to edini način um, za iskanje rešitev. Treba je vključiti v to rešitev vse upletene strani. Uh, Eh, komisar je govoril o neki naravni katastrofi v Libiji, ampak eh, ne smemo tukaj pozabiti na določena dejstva. Eh, v Libiji je potekalo, potekala vojaška operacija pod vodstvom NATO, ZN in sodelovali so tudi nekatere države članice Evropske unije. In koga so želeli zaščititi? Niso zaščitili ne Libije, ne Evropske unije. Uničili so libijsko državo, enako kot se je zgodilo v primeru uh, Iraka in kot sedaj uničujejo Sirijo. Uh, imeli smo na tisoče mrtvih, na tisoče utopljenih, na tisoče beguncev in uh, širitev terorizma. Um, no, potem je prišlo do možnosti eh, V preteklosti je prišlo do možnosti dogovora, uh, ampak pod, pod eh, okriljem Afriške unije, ampak ta dogovor je bil zavrnjen. Sedaj si moramo prizadevati za globalni dogovor, ki bo vključil vse upletene strani, vključno s plameni in uh, nacionalnimi vojaškimi silami. Uh, samo na ta način uh, se bomo izognili novemu enostranskemu vojaškemu posredovanju. Hvala lepa, kolegica Lohbiler. Danke, Herr Vorsitzende. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Včeraj sem se vrnila iz Tunizije, kjer sem se pogovarjala z predstavniki libijskih strank, človeš, torej aktivistov za človekove pravice in predstavnike različnih plemen. Uh, Eh, vse strani so podprle predlog vlade narodne enotnosti, čeprav eh, so podali nekaj kritike, da nekaterih pomembnih lokalnih akterjev ni, bi, eh, ni bilo vključenih v to. Prav tako moramo oceniti kot pozitiven napredek pri spoštovanju človekov pravic in pa kazenskemu pregonu. Ampak ne smemo si delati iluzij, Pomembno je priti do dogovora, ampak še teže bo njegovo izvajanje. V Libiji cela vrsta milic sledi svojim interesom in vse ne bodo podpisali tega sporazuma. Tudi, če bo sporazum podpisan, obstaja grožna eskalacije novega nasilja in vrzeli v družbi ob tem postajajo vedno globje. In, um, Vzpostaviti v takšnih okoliščinah vlado narodne enotnosti je ogromen izziv, ki bo potreboval dolgotrajno podporo Evropske unije. Vpliv Evropske unije bi bil toliko večji, če bi vse države članice govorile soglasno ampak vedno znova slišamo, slišimo poročila o grozljivih kršitvah človekovih pravic tudi do priseljencev in beguncev. Z vsemi močmi se moramo boriti proti temu. Upam, da bo Evropska unija še naprej podpirala delovanje aktivista za človekove pravice v Libiji in v sosednjih državah, kajti tudi njihovo delo je izrednega pomena za mirovni proces. Hvala, gospod Kastaldo, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. dosegli smo dogovor, vendar prepričamo, prepričati moramo tiste, ki so dogovor podpisali, da se dogovora tudi držijo. To je zelo pomembno. To ni samo malenkost. To je zelo pomembno. Slišali smo, da nekateri zagovarjajo vlado nacionalne enotnosti. Vendar upoštevati moramo različna mnenja, naprimer ne arabska plemena na jugu države ko je blizu naše južne meje, zato je za nas to vprašanje še posebej pomembno. Zadevo je treba izpeljati tako, kot je treba, zato da ne bo prišlo do nove državljanske vojne. Nov načrt je po moje podoben alkemiji, zato ker vključuje preveč elementov. Ljudi iz Bengazija, parlament iz Tumbruka, člane iz parlamenta iz Tripolija, vse to je zmešano skupaj. Prav tako so vključeni tudi nacionalisti. Maroko pravi, da to povzroča vse vrste težav. Trupla vedno znova naplavljajo na obali. Obama je rekel, da so napake iz preteklosti povzročile to. Vendar ne gre samo za to, zadeva je mnogo bolj zapletena. To vojno smo podedovali po Bušu. ZDA, Francija in Združeno kraljestvo so vsi sodelovali pri bombardiranju države, ne da bi dejansko o tem razmišljali. Niso razmišljali o demokratični tranziciji. Menili so, da je libijska nafta bolj pomembna od prihodnosti ljudi, zato je treba s prstom pokazati na krivce. Strinjam se, vprašanje je, kdaj bodo prevzeli svojo odgovornost. Hvala lepa. Modri karton, gospod Kastal, dolje sprejmete. Gospod Jakovčič, izvolite. Poštovani gospodine zastupniče, hvala što. Spoštovani, hvala lepa, da ste sprejeli moje vprašanje. Povsem strinjam se. Jo, ja,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 Poštovani gospodine zastupniče, hvala što ste... Spoštovani, hvala lepa, da ste sprejeli ta modri karton e, in strinjam se z vašo analizo glede dogajanja in zakaj je sedaj Libija v e, takšnem stanju. Vprašanje pa se nanaša na analize, po katerih e, bi pravzaprav rešitev za Libijo in druge morala biti podobna rešitvi v Bosni in Hercegovini ne menim tako, kajti Bosna in Hercegovina je vendarle eh, eh, drugačno eh, in to bi bilo potrebno prepustiti njim, da odločajo o svoji usodi, mi pa lahko ta proces samo spodbudimo. Grazie, kolega Jakovčič. Hvala. Hvala, gospod Jakovčič za to vprašanje. Strinjam se z vami. Pogosto so načrti popolnoma neočinkoviti. Pogosto se pojavi, pozabi tudi na premirje. Na osnovi premirja država ni nujno uspešna. Seveda premirje je nujno, vendar ne smemo ponavljati napak iz preteklosti. Sicer bomo priča še eni propadli državi in čez nekaj let se bomo soočali s še večjo težavo. Zaradi tega bodo težave še večje. Gospod Borgecijo, minuto in pol. Hvala lepa. Visoka predstavnica gospa Mogherini je govorila skoraj deset minut, ne da bi se posvetila vprašanju, o katerem danes govorimo. Upravičujem se, da to rečem na tako odkrit način, ampak govorila je o popolni odsotnosti sklepov. Dejstvo je, da se zdi, da smo pripravili popolnoma nejasno stališče v zvezi z Libijo. Libija je na južni meji Evropske unije in zaradi tega smo v vedno težjem položaju. Ne moremo ustaviti tihotapcev in trgovcev z ljudmi in to samo prispeva k težavam, ki jih imamo. Ko sem slišal zadnje novice velikega muftija Libije, me je kar pretreslo. On ustraja, da sporazum v okviru Združenih narodov ne bo dovolj in da bo vera edini vir legitimnosti. Z drugimi besedami, tam bo vladal islam. Islam ne bo samo en vir zakonodaje, to bo edini vir zakonodaje. Kaj EU meni o tem? Združeni narodi poskušajo oblikovati novo državo. Seveda, tajna služba, Italije in Francije je prisotna, ampak zanima me, ali se pripravljate na prihodnost, ko bomo imeli državo, ki bo ravnala v skladu z šariatskim pravom. Gospod, gospod Krideos, za minuto izvolite. Hvala lepa. Primer Libije še enkrat dokazuje, da je zunanja politika Evropske unije napačna. Omešali smo se brez razloga in brez pravega motiva v dve državljanski vojni. Namesto, da bi problem rešili, smo postali del problema. Človekoljubna kriza je iz tega nastala in vse strani so kršile človekove pravice. Zaradi tega se sedaj spopadamo z valovi beguncev, ki prihajajo v Italijo. Poleg tega pa so tam sedaj še sile ISIS-a, to so džihadisti in to so ljudje, ki so tudi v Siriji. Kaj to dokazuje? To dokazuje, da še vedno hodimo v napačno smer. Poskušamo odpraviti Asada. In kaj se dogaja v Turčiji? Turčija se bori proti ISIS-u in na tisoče nezakonitih beguncev spušča v Grčijo. In kaj stori Evropska unija? prosijo Turčijo, da naredi to, kar je pač jasno in očitno in zato dobi status privilegirane partnerice. To je država, ki si želi v Evropsko unijo, zato bi se morali držati svojih dogovorov. Problemov tako ne bomo nikoli rešili. To je samo krpanka, ki nas nikoli ne bo pripeljala do cilja. Hvala, zdaj smo slišali od vseh političnih skupin. Čas je. Zagovornik je v svojem imenu gospod Preda. Izvolite. Zidon, uh... Gospod predsedujoči, vsi vemo eh, štiri leta državljanske vojne v Libiji, v Libiji eh, to jo uničuje. Eh, in to je zlom vseh institucij, take kot so bile v starem režimu. Z drugimi besedami vlada kaos, popoln kaos hkrati pa je pa to tudi vplivo eh, na stabilnost v regiji. Eh, tu prihaja do tihotapljanja, nezakonitega tihotapljanja, tudi v smeri naših držav, seveda. Poleg tega še teroristične grožnje z Daješom, eh, ki se je tam zasidral. Tu so potem posledice na sosedne države, naprimer eh, Tunizijo in eh, tam je prišlo do terorističnih dejanj. Pozdravljam prizadevanja Evropske unije za zaustavitev te krize. Tu je operacija, ki ji pravimo Sofija, vendar pa leta ne bo mogla biti uspešna oziroma bo uspešna šele takrat, ko bo Libija dobila oziroma imela stabilno vlado, ki je potem lahko partner Unije. In zadnje besedilo, ki je predmet pogajan z Bernardinom Leonom eh, iz eh, Združenih narodov, pa uh, je pripeljal zaenkrat eh, do tega, da sporazum ni bil podpisan in razširitev mandata po 20. oktobru pa ne bi bil spodoben, spodbuden znak. Zato je potrebno še naprej verjeti v ta sporazum, v ta kompromis z drugimi besedami in prepričan eh, sem, da bo prišlo potem do trenutka, ko bo možno podpreti demokratičen proces. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Vidim, da vam gospod Šoprat želi zastaviti vprašanje. Spremete vprašanje? Ne, z nacionalno fronto se ne bom pogovarjal gospod Panceri za minuto in pol. Grazie. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoč. To je zelo zapleten problem in tega se moramo zavedati. Evropska unija mora pritisniti, da bo prišlo do dogovora med različnimi stranmi v Libiji do 20. oktobra. Tega roka se moramo držati. Zadnja faza je najtežja, ampak eh, vsi v tem procesu morajo razumeti, da ne smejo zavrniti sporozuma. V nasprotnem primeru jih čakajo resne sankcije. In v luči tega ni bilo dobro, da se začnejo razprave o tem, da bi odpravili gospoda Leona. Mislim, da potrebuje našo pomoč. Če mu ne bomo pomagali do končne rešitve, bodo težave prešle tudi v Evropo. Konflikt se lahko razširi in uh, tukaj govorim o 100 tisočih ljudeh, ki bežijo iz Libije, so blizu meje s Tunizijo, živijo v zelo težkih okoliščinah in seveda se lahko pojavi tudi trgovanje z ljudmi. Rešitev v Libiji potrebujemo čim prej. Upam, da bo komisija storila vse, kar lahko, zato da doseže tak dogovor. Samo malo dni še imamo na voljo in izkoristiti jih moramo. Gospod Panceri. Gospod Carver vam želi zastaviti vprašanje. Spremete? Izvolite, gospod Carver. Thank you, Hvala lepa, gospod Panceri. Zdi se, da ste kritični do združenih narodov in uh, eh, z te strani se mi zdi, da ste zelo vzvišeni uh, v smislu, da je Evropska unija najboljša organizacija za reševanje tega problema. Ali ste res tako prepričani v sposobnost Evropske unije, ko pa ima tako uh, slabe rezultate na tem področju. Ali res mislite, da lahko Evropska unija nadomesti združene narode? Mislim, da morate znova razmisliti o tem. To je vaš problem. Credo che lei abbia capito. Mislim, da niste razumeli mojega govora. Nisem kritiziral Združenih narodov, rekel sem le, da je bila napaka, da se začne razprava o tem, da bi nadomestili Bernardina Leona, trenutnega pogajalca, z Nemcem Koplerjem. To ni pravi čas za takšno razpravo. Morda bi to bilo potrebno kasneje. E, to spodkopava avtoriteto trenutnega pogajalca. Zato sem kritiziral Združene narode in mislim, da je to popolnoma upravičeno. Čejša katastrofalna situacija v Libiji je jedno z največjih. Hvala. Ta katastrofalna situacija v Libiji je eden največjih neuspehov zunanje politike. To je rezultat dvoličnosti zahodnih elit. To je bilo dovolj za pravice do črpanja nafte. Na osnovi tega je Gaddafi bil prijatelj določenih evropskih držav, vendar ta odnos ni trajal dolgo in iraški scenarij se je ponovil v Libiji. To pomeni, da se v tej regiji pojavljajo težave. Države, ki so spodkopala Gaddafija, sedaj pozivajo k solidarnosti države, kot so Polska in Slovaška, nikoli niso bile povezane z Gaddafijevim režimom. Zdaj pa smo izpostavljeni kritiki, zato ker ne želimo prevzeti del odgovornosti za begunce. Vendar nekdani prijatelji Gaddafija ne smejo biti avtoritete danes. Hvala. Gospod Karski, Gospod Etherich vam želi zastaviti vprašanje. Izvolite. Hvala. Hvala, da ste sprejeli vprašanje. Strinjam se z večino vašega govora. Zanima pa me, ali se strinjate z menoj, da je zelo velika ironija, da smo imeli države kot je Tony Blair, ki so sodelovali z Gaddafijem in tudi druge države so seveda imele negativne posledice na to državo. Ironija je, da sedaj te države menijo, da lahko pomagajo Libiji. Ali se strinjate torej, da je večina držav Evropske unije povzročila probleme v Libiji? Hvala, izvolite. Ko govorimo o voditeljih teh držav, sem seveda imel v mislih Veliko Britanijo, Italijo in Francijo. Gospod Nart, minuto, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moje prvo vprašanje je naslednje. Libija ne obstaja. Dva parlamenta ne predstavljata nikogar, imamo dve vladi, ki ne znata vladati. Imamo etnične tabore in plemena, ki pač poskušajo nadzorovati čim več ozemlja in promet. Takšna je realnost. Jug države je črna luknja, tam reprezentativnosti ni in to je izvor in tudi cilj vseh sort trgovanja, orožje, ljudje in droge. Napredka do sporozuma ni. Eden od dejavnikov za to je islamska država. Islamska država je oblikovala vlado, ki nikoli ne bo vladala v državi, vendar trdijo, da imajo legitimnost kar zadeva posredovanje mednarodne skupnosti, torej posredovanje zahodnih sil, da bi končali nad vlado ISIS-a. To je to. Dejstvo je, da so to res slabe okoliščine in zdi se, da smo prepričani, da moramo še naprej verjeti v to zmoto, da imamo pomembno vlogo. Hvala gospo Valero. Hvala lepa. Svet je izgubil vajeti izpod nadzora že pred nekaj časa. To sva slišali jaz in gospa Lohbihler, ko smo, ko smo obiskali Libijo. To pomeni, da smo šli tja. Bombardirali smo Gaddafija, načrta pa nismo imeli, kaj se bo zgodilo kasneje. Ni bilo načrta za Libijo po Gaddafiju. Kako bi lahko oblikovali državo? Ljudje so bili zelo razdeljeni, orožje je prosto teklo sem ter tja. Govorili smo tudi s tunizijskimi oblastmi in govorili smo z Libici. Ugotovili smo, da ni podpore za novo vojaško posredovanje, ki ga organizira Sofijas, kako se UNOFOR sedaj imenuje. Nihče nam takrat ni dejal, da bodo libiti zaradi tega varnejši. Gre za notranjo zadevo Evrope. Ustaviti moramo begunce, vendar to ne bo pomagalo libicem. Hvala. Honorevole Evokem. Gospod Hukem. Hvala, gospod predsedujoči. Na osnovi česa gospa Mogherini meni, da bo lahko vplivala na politiko v Libiji in da si prizadeva za vlado nacionalne enotnosti, če enotnosti ni. Niti države članice niso soglasne. Poglejte si posamezne odzive držav članic na trenutno krizo z migranti. Zahod je posredoval v Libiji in rezultati so dobro dokumentirani. Prav tako je jasno, da mednarodna skupnost, vključno z Evropsko komisijo, ni bila uspešna pri zagotavljanju miru. Zaradi tega je prišlo do vakuma v Libiji. Celo predsednik Obama je moral priznati poraz. Zaradi tega se je pojavilo plodno okolje za teroristične skupine, kot je islamska država nekaznovano lahko širijo svoje imperije in zaradi tega se pojavljajo tudi težave v Evropski uniji, ker so Evropsko unijo preplavili z svojimi borci. Mislim, da je to eden največjih rezultatov poraza na zunanji političnem področju. Val beguncev namreč. Zaradi tega so številni ljudje umrli in evropski politiki pač samo reagirajo rešitve pa ne poznajo. So pa oni tisti, ki so težave povzročili. In kaj Evropska unija počne? Ne išče rešitve za krizo z migranti. Zahtevajo še več centralizacije. Tokrat s pomočjo Evropske obmejne sile in obalne straže. Ljudje in države naj bi zaupali evru in evroobmočju, Na osnovi tega jaz ne zaupam nikomor, da bo zaščitil naše meje ali nam svetoval o enotnosti. Hvala. Hvala lepa. Lepo prosim, da se vsi držimo časa za govor, drugače bo razprava trajala predolgo. Gospod Šoprat. 2000... Po letu 2014 je Libija, ki je neposredna posledica eh, delovanja iz leta 2011, eh, spodletela eh, država, propadla država. Na zahodu imate klan Tripolija, ki, ki ima vlado in vojaško, vojaško skupino, ki jo podpirajo naprimer država Katar, na drugi strani pa Eh, je tisto, kar eh, drugi del, ki ga podpirajo tudi ZDA in eh, e, Evropska unija in sicer proti islamskim ministrom. Potem so tu džihadisti, predstavniki in predstavniki Magreba, ki imajo svoje zaledje, če tu sploh ne upoštevamo še drugega islamskega slovenskega zaledja. In eh, tu sedaj se eh, lahko govorimo tudi o tem, da prihaja da od odmika, eh, od pomorskega predela, prišlo je tudi do blokade, do blokade na morju, ko se migrante pošilja nazaj. Vaš čas se je iztekel. Purtroppo il tempo è tiranno. Hvala. Žal niste imeli več časa. Gospod Golniš, za minuto. Predsedujoči, ko sem eh, prisluhnil eh, kolegu eh, Šopradje, kot da bi poslušal svetega Tomaža, in eh, glede na to, kar je želel še povedati in eh, res je, da je to situacijo zelo briljantno opisal, vendar res je, da eh, so politični prijatelji gospoda Preda, gospod Gaddafi in potem pod inspiracijo gospoda Bernarda Levija, če povemo stvari naravnost, In eh, tako je to potekalo, potem ko so se z njim eh, bratili, pa so ga zabodli v hrbet v prvi težavi in vse to je pripeljalo potem do njegovega eh, uboja. To je ta težavn kontekst, vendar pa lahko ta izkušnja mogoče nečemu služi. In destabilizirali smo mi, zahodnjaki, eh, Irak, Libijo in nekateri izmed nas bi eh, se pripravljamo na destabilizacijo sirske eh, vlade in vse to pripravlja teren za islamiste in ekstremiste, tiste proti kateremu se želite boriti. Gospod Gale. Ja, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, mislim, da je najboljša ugotovitev, ki jo lahko sklenemo glede na trenutno situacijo, ta, da mednarodna skupnost um, stoji v grobem za načrtom Bernardina Leona. To je samo po sebi dobro. Žal pa nam to v trenutni situaciji ne pomaga naprej. Dobro pa je, da v primeru političnega dogovora pripravimo podporni svežen, support package ampak zgleda v doglednem času tega ne bomo uspeli doseči. Videti je, da smo odpoklicali sile iz Maroka. To pomeni, da se ne vodijo niti razprave tripo, med Tripolijem in eh, Marokom. Videti pa je tudi, da je parlament v Tobruku podaljšal svoj mandat po 20. septembru. Tako da na nobeni strani ne vidimo dobrih obetov, da bomo kmalo našli rešitev. Mislim, da je treba sedaj priznati, da obstajajo določene milice, ki nimajo nikakršnega interesa, da bi se Tripolis in Tobruk zedinila. To kažejo tudi njihova dejanja. Treba pa je poštevati, da različne sile podpirajo Tripoli in Tobruk. Tripoli je pač priznana vlada, tu nimam nikakršne kritike, če se uh, vlado Tripolija podpira. Katar eh, in Sudan, naprimer, podpirata mm, opozicijsko vlado. In tako se je treba vprašati pri razpravah, ki jih že tako vodimo, naprimer s Turčijo, ali bi bilo smiselno povprašati, kako je s podporo ali ne bi bilo dobro zagotoviti, da bi v Tripoliju vladale druge sile, druge strukture, ki bi lahko dosegale rezultate. Mislim, da je to pomembna točka, o kateri bi morali spregovoriti s Turčijo, med drugim. Hvala. Prego, minuto in e trenta. Ana Gomer za minuto in pol. Hvala. Gre za kaos in humanitarno krizo v Libiji, v kateri smo prispevali zaradi tega, ker nismo imeli usklajenih evropskih ukrepov po pacu Gaddafijevega režima. Zaradi nesmiselnega zanemarjanja delovanja tranzicijskih vlad in tako smo omogočili milicam, da so se sprevrgle v današnje tolpe. Komisar, gre za eh, sedmi izpogajani sporazum, ki pa je propadel in kot slišimo o Tripolju in Tobruku, ni veti, da bo tak sporazum koncu, na koncu sklenjen. Zdi se, da se general Iftar eh, obrača na salafistične mm, vojščake in to bo seboj prineslo negativne posledice za Libice. Zaradi tega bo prišlo do migracijskih tokov v druge države in tudi Evropsko unijo. Zaradi pomankanja enotnosti smo priča tej situaciji. Gre za rivalstvo med našimi državami članicami, za rivalstvo glede vpliva. Sedaj se razpravlja o vojaški intervenciji v Libiji, kar bi pomenilo na tisoče vojaške škornjev na tleh eh, Libije. In eh, hude posledice. Še ena napaka Združenih držav in Združenih narodov eh, je, da zanemarjajo notranje spore, da mm, ne mm, upoštevajo da gre tu samo za posredniško vojno, kjer se bojujejo naprimer eh, Saudska Arabija, Turčija in drugi. Če ne bomo zastavili te posredniške vojne, bomo omogočili razširitev Daesha in islamske države. To ni samo proti državljanju Libije, to je proti državljanom Evrope. Belder. Gospod Belder, za minuto. Ja, dankujem, da je voziter. Milici Lamt. Najlepša hvala, predsedujoči. Libija je država polna milic, ki je sedaj razpadla na dva dela. Ima eh, dva parlamenta in dve vladi. Upam, da nam bo posebni odposlanec Združenih narodov lahko poslal odgovor na vprašanja glede tega, v kolikšni meri je situacija v Libiji nevarna za Evropsko unijo. Slišimo namreč nenehna poročila o dobavi turškega orožja islamistom v Libiji. In zanima me, ali je Evropska unija izpostavila to vprašanje v pogovorjih s Turčijo. To je moje prvo vprašanje. Potem druga točka. Glede oboroževanja mm, vlade v Tobruku me zanima, ali so v zadju res ruske sile. In tretjič, kakšne ukrepe je sprejela Evropska unija za to, da bi se zoprstavila grožnji, ki jo predstavlja islamska država v Libiji? Kako je z bojem proti morebitnim uh, um, tujim borcem v toku um, pribežnikov. Hvala za besedo. Hvala za uvodne besede. Res je, situacija je kritična. Številni poslanci so danes izpostavili, kakšne težave trenutno opažamo. Približno 400 tisoč ljudi trenuč, trenutno išče pribežališče druge. Upam, da bodo vse zadevne strani podpisale sporazum. Libijski državljani potrebujejo našo podporo. Čeprav razumem, je komisija namenila milijon evrov za podporo tranzicijski vladi. Mislim pa, da to ni dovolj pogumni bi morali biti in skupaj z druženimi narodi zagotavljati podporo na terenu, tudi ko gre za podporo policije in varnostnih sil. Treba je ponovno spostaviti policijsko in vojaško sodelovanje. Mislim, da smo tu zapostavili podporo in jo je treba zadnja pripomba treba eh, bo pozvati k spoštovanju človekovih pravic, ko gre za kaznovanje vojnih zločincev in njihovo privedbo pred mednarodni tribunal. Kolega Marušik. Se lei non accende il microfono, non la sente nessuno. Če ne boste prižgali mikrofona, vas ne moremo slišati. E, Gospod predsedajoči, dame in gospodje ne pozabimo, da je prva žrtev, ki je padla v tej vojni, bila resnica. Če m, mm, ni na voljo resnica, potem gre samo za demagogijo in propagando. In to nam ne bo pomagalo razrešiti težav. Ni dovolj, da se borimo samo proti simptomom bolezni, treba je odstraniti vzroke za bolezen. Pri tem pa ne, vo, ne vemo prav dobro, kateri ti vzroki so. Libija je bila tako kot številne druge afriške države uničena zaradi poseganja zahodnih držav. Uničili smo Irak. In enaka situacija se sedaj odvija v Libiji. Zdi se, eh, da ne želimo pogledati resnici v oči. In to nam ne bo pomagalo iz, izboljšati stanja. Treba se je učiti iz dejanj preteklih eh, zahodnih eh, vlad in se naučiti iz napak, kajti skupaj z Afriko se pogreza tudi Evropa. Gospod Malco, za minuto. 11. az arab tavasz keret. Najlepša hvala, predsedujoči. Leta 2011, v času arabske pomladi, so Združene države in Združeni narodi odločili, da naj bi od, li, od sedaj naprej v Libiji vladala demokracija. Tako je bil odstavljen diktator. Zanimivo pri tem pa je, da je ravno takrat Gaddafi v želel uvesti novo valuto. Diktature pa je bilo takrat konec. Ni pa prišlo do demokracije, temveč do anarhije. Država je sedaj razdeljena na dva dela in situacija je še veliko hujša, kot je bila za časa Gaddafija. Evropska unija si želi, da bi v Libiji zavladale normalne razmere, Če bo v tej državi še naprej divljajala državljanska vojna, potem bo to skupaj z izjavami Angele Merkel prispevalo k temu, da bo prišlo v Evropo še več beguncev. Hvala, gospod Čeza, za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar. Rad bi prav tako pozdravil visoko predstavnico, ki pa je sedaj le ni tu. Se ji pa zahvaljujem za pripravljeno, za tesno sodelovanje z odborom AFET in z Evropskim parlamentom. Govorimo o Libiji, ampak Jemen, Somalija in Libija so države Severne Afrike. In Glavna težava je v tem, da nimamo pravega dialoga s temi državami. Situacija v Libiji pa je še hujša zaradi razdvojitve družbe. Zaradi tega je prišlo do družbenega konflikta, ki ne nehnotli. Tako je težko najti prave sogovornike v Libiji. V Libiji posegajo tudi druge zunanje države, naprimer Turčija, kar prispeva k dodatnim zapletom pri razpravah. Prav tako je mm, vlada v Tripoliju pravzaprav marionetni režim Saudske Arabije. K trenutni situaciji torej prispeva več razlogov. Posebni odposlanec Združenih narodov in tudi drugi so predlagali različne načine za razrešitev trenutnih težav. Evropska unija bi morali, morala podpreti dogovor Združenih narodov. Dogovor, ki je bil predlagan septembra, bi morali podpreti in zagotoviti njegovo izvajanje. Evropska unija bi morala nadaljevati delo Leona. Če želi biti Evropska unija aktivna sila pri zagotavljanju miru v Libiji, bi morali storiti korak več. Ne gre samo za to, da za isto mizo skličimo vse milice, ki se med seboj bojujejo, temveč tudi za to, da pritegnemo k razpravam Združene narode in Rusijo. Vem, da ste tudi predsednik um, Euromediteranske skupine in mislim, da bi morali to priložnost izkoristiti za resno razpravo o to vrstnih vprašanjih in morali bi se osredotočiti na vlogo Evrosredozemske skupščine. Lahko rečemo, da v eh, Maroku eh, potrebno je pozdraviti posredniško vlogo Bernardina Leona. In eh, sedaj prihajamo v najbolj občutljivo obdobje, ki, je, ki zahteva zelo veliko odgovornost, prevzemanje odgovornosti enih in drugih. To je nujno za to, da bi končno nacionalna oziroma vlada nacionalne enotnosti zač lahko začela delovati. Eh, in eh, tu je 5000 borcev v eh, državi, potem je tu Sirt, eh, obmorsko mesto eh, in pa potem boji tudi, ki so opereni proti Bengaziju in tako dalje. Potrebno bi bilo poskrbeti, da eh, pride eh, ponovno do verodostojne oblasti. In eh, Tu je tudi vsota 5 milijonov evrov, to je neobhodno potrebno, tako da smo pripravljeni, ko bo vlada enkrat vzpostavljena. Honorevole Piotrovski, un minuto. Piotrovski za minuto. Od arabskih vjosnik. Najlepša hvala. Štiri leta je od padca Gaddafija v Libiji. Do odstopa Gaddafija je prišlo zahvaljujoč um, pomoči Evropske unije. Prizadevali smo si stabilizirati Libijo. Žal pa so ta prizadevanja naletela na drugačne lokalne tradicije. Zaradi tega smo sedaj priča um, kaosu in uh, usponu tihotapcev. Prav tako gre za vzpone islamske države, ki načrtuje teroristične napade v Evropski uniji. Prav tako se spopadamo s tokom beguncov. Ravno zaradi tega bi morala Evropska unija si prizadevati za stabilizacijski proces v Libiji. Sodelovati bi morali z ZDA in eh, ukrepati tudi v nevzavne druge države v Severni Afriki. Sedaj pa gospod Ferron za minuto. Hvala predsedujoči, dragi kolegi. E, Libija, ki jo je osvobodil Nikola Sarkozy, je, e, se sedaj utaplja v kaosu. In, v imenu človekovih pravic eh, je eh, prišlo do eh, tega delovanja. Danes pa je prišlo do islamizacije zaradi šerijatskega prava, potem do destabilizacije Mašreka, do trgovanja z orožjem, do milic in pa neverjetno izredno eh, velik pojav begunstva. Vse to se je zgodilo zaradi Evropske unije, s podporo Evropske unije, tako da tako v Siriji kot v Libiji eh, nosi zelo veliko odgovornost tudi Evropska unija in iz tega, iz tega bo morala zelo hitro potegniti posledice. Per najlepša hvala situacija v libiji je čedalje bolj resna ker se vsakodnevno nadaljujejo boji prihaja do čedalje večjega števila notranje razseljenih oseb in um, smrtnih žrtev prihaja eh, do širjenja daiša Je pa treba upoštevati, da smo v preteklih mesecih si močno prizadevali za izboljšanje situacije, zato da bi mm, našli mm, pot do rešitve. Pomembno vlogo je v tem procesu odigral posebni odposlanec Združenih narodov. Na mizi je vse od 20. septembra pisni predlog, ki je lahko da rešitev in nima smisla, da bi odlašali. Treba bi bilo podpreti dokument, ki vsebuje osnovne elemente, ki prispevajo k kompromisu med različnimi stranmi. Tako da ne bi smeli odlašati s podporo temu procesu. Sedaj je na potezi Libija. Svojo prihodnost mora vzeti v roke. Imenovati mora vlado narodne enotnosti, ki bo morala odigrati pomembno vlogo v boju proti islamskemu terorizmu in v boju proti številnim tegu, be, trgovcem z ljudmi v tej regiji. Libija je pomembna država v tej eh, regiji, je tranzitna regija in eh, to, kar se dogaja v Libiji, vpliva na celotno regijo. Tako da, ko gre za mm, trgovino z ljudmi v sredozemlju, je treba jasno ukrepati. Upam, da bo pobuda Sofije, ki se začne jutri, prispevala k zajezitvi prekupčevalskih tokov. Prav tako se tu soočamo s kompleksnimi težavami v sahelski regiji. Vse te težave kažejo na to, da je treba v sredozemlju delovati usklajeno. Treba je zagotoviti varnost in stabilnost za Libijo. Can per un minuto, a facoltà. Gospod Kan, za minuto. Gospod predsedujoči, več kot pol milijona ljudi je prek sredozemlja prišlo v Evropsko unijo. Približno 300 tisoč jih je umrlo na, v sredozemskem morju. Tu gre eh, za humanitarno krizo. Začeli smo s pomorsko misijo za boj proti tihotapljenju ljudi. In treba je pač priznati, da ne, dokler ne bo oblikovana vlada narodne enostnosti, ki bo zagotovila stabilnost v Libiji, bo situacija postajala še hujša. Evropska unija se mora bolj osredotočiti na dialog, ki bo temeljil na podlagi človekovih pravic. Evropska unija mora zagotoviti mir. Ne sme biti tako, da bi omogočili m, mm, oboroženi manjšini, da prevzame oblast. Pozvati je treba vse strani, da upoštevajo embargo na uvoz orožja in treba je podpreti predlog Združenih narodov, ki je na mizi. Treba je mm, izkoristiti vsako priložnost za reševanje krize in doseganje miru, zato da bi Libija vzpostavila stabilne institucije. Schaffhauser, per un minuto. Gospod Schaffhauser, eno minuto. Cher kolega, ekuto. Dragi kolegi, poslušajmo komisijo. Libijska tragedija je odsev uničujoče zunanje politike Evropske unije povezane z NATO-om in eh, tudi z eh, vsem tem, kar se je dogajalo eh, v okviru delovanja pred, bivšega predsednika Sarkozija. In Tako se je prepustilo to ozemlje tihotapcem, e, nastal je neverjetni kaos z cunamijem beguncev, in eh, tu so eh, tudi islamski teroristi, kaos torej, ki prihajajo sedaj eh, k nam in če želimo odpraviti to situacijo, bi bilo potrebno obravnavati na licu mesta vprašanje nezakonitosti, ali bo potrebno, da spet posreduje Rusija ali pa Egipt, da se zgodi tisto najhujše. Hvala. Gospa Ajela Sender, eno minuto. Hvala, hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Pozdravljamo ta sporazum z upanjem, kakor tudi delo Bernardina Leona in drugih. Vemo, da so ta pogajanja potekala pod eh, pritiskom. Res pa je, da se tam izkorišča kaos v Libiji. V Libiji eh, je 42 let vladala diktatura, sedaj pa je tam kaos in eh, prisoten je IS. Zato bo potrebno pred 20. oktobrom dejansko skušati eh, uveljaviti rok, ki je bil postavljen in sprejeti pomembne korake, pomagati tudi nacionalnim parlamentom. in eh, skušati tudi doseči, da eh, se zoprstavijo eh, IS-u v delovanju na tem ozemlju, pomagati pa hkrati tudi libijskemu ljudstvu, žrtvam napadov, eh, do katerih prihaja znotraj Libije eh, s strani različnih združb. Potem se je potrebno zoprstaviti tudi tihotapcem o podpori Združenih narodov. To je edino upanje za Libajo, Libijo. Kaj ti eh, sicer bo nastal velik kaos in na tisoče ljudi bo bežalo. Komunikacijone da parte degli uffici degli... Da, di alcuni oratori... E iz eh, službe eh, tolmačenja nam javljajo, da je hitrost nekaterih govornikov tako velika, da jim je zelo težko eh, slediti. Hvala, gospod predsedujoči. Ko govorimo o Libiji, občasno govorimo o težavah Zahoda in o tem, kaj je bilo storjeno napačno. Sveda, to je upravičeno vprašanje, ampak napredka ne bomo dosegli. In to je že del odgovora na vprašanje, zakaj vse tako dolgo traja. Nujno je, da se situacija normalizira, to pomeni, da se spet vzpostavi neke vrste država. Nujno je, da se zagotovi nacionalna enotnost, zato da bodo ljudje imeli upanje. To je vprašanje Libico, seveda, ampak tudi evropejci imajo odgovornost, zato se moramo vprašati, ali ne bi mogli storiti še več kajti nujno je, da na začetku zagotovimo stabilnost v tej regiji. Oni so v našem sosešču, potrebu, soseščini potrebujemo Mare Nostrum in seveda moramo preprečiti širjenje islamske države. Tretjič imamo tudi problem z begunci, skoraj milijon ljudi čaka na vstop v Evropo. Zato razumemo in potrebujemo zanesljivega partnerja, s katerim bomo skupaj lahko te probleme rešili. Hvala. E mi scusi, onorevole. Se opravičujem, gospod Dalje. Ok. Grazie, Cer. Gospod Dalje. Ventuil, ilna ne tamavli in tlaha v tej in favor stabilita. Hvala lepa. Upali eh, smo, da bo prišlo do sporazuma za dosego stabilnosti eh, v eh, Libiji. Menim, da Združeni narodi in drugi da morajo na tem delati skupaj. Ne glede na to, pa eh, moramo poskrbeti za to dejansko, da se to sodelovanje zagotovi in da se lahko držimo postavljenega roka, eh, to je 20. Eh, oktober. Kar zadeva eh, formiranje nacionalne vlade, to je potrebno še naprej podpirati. In, eh, nasilna dejanja morajo biti prekinjena. Hkrati pa je še naprej potrebno igrati vlogo v tem procesu, zato da bi se lahko veljavil eh, mirovni sporazum in da se doseže stabilnost v Libiji. Gospa Kristeja. Gospod Kristeja. Štiri leta eh, kasneje so, so, je Libija v, živi v razmerah, kjer eh, vlada nasilje, prihaja do množičnega razseljevanja, do velike humanitarne krize. Eh, zato je, so potrebna dejanja smelosti in prevzemanja odgovornosti sa strani vseh. In izpogajeno besedilo je vzdržno rešitev rešitev za deželo, sedaj pa je na stranih, da izkažejo svojo pripadnost novi Libiji, kjer bodo prosperiteta in stabilnost možni. Potrebno je tudi zagotoviti ustrezno podporo in ne zgrešiti zadnje priložnosti za mir. zadnje novice iz libije so razočarajoče vendar tudi če ne bi bilo preboja primer libije kaže do česa je Evropska unija sposobna priti, če mobilizira sile skupaj z združenimi narodi. Ta robustna zonanja politika ni potrebna samo na področju Libije. Evropska unija mora ukrepati tudi v drugih kriznih žariščih po bližnjem vzhodu. Kar zadeva Libijo, mislim, da moramo odgovornim jasno povedati, da alternative miru ni. Strani v tem sporu morajo razumeti, da je to priložnost, ki se ne bo znova hitro ponovila za to državo. Seveda, leta državljanske vojne, vojne pomenijo težave tudi za nas in še več beguncev. Hvala. Hvala lepa. Gospod Benifej, ena minuta. Presidente. Hvala, hvala, gospod predsedujoči. Prišel je odločilni trenutek za prihodnost Libije in eh, morajo do, strani morajo doseči kompromis in eh, po, tem, po teh velikih prizadevanjih in trdem delu Bernardina Leona in njegovih potrebno je še videti, ali bo dovolj politične eh, pripravljenosti eh, v Tripoliju. In eh, kot je gospa Gomez že opozorila, pa je še vedno zelo veliko problemov, ki jih je potrebno razrešiti. In kar je bistvenega pomena, je tudi, da se zagotovi varnost v tej regiji. potrebno je podpreti diplomatska prizadevanja in eh, preden eh, je vzpostavljena vlada, to je zelo pomembno za Libice, ne moremo dopustiti, da bo tako strateško pomembna Libija se popolnoma zlomila, to bi bilo katastrofično za Evropo če naj eh, vse to bo uspešno eh, potem je tu vrsta eh, stvari, kot so naprimer trgovanje z orožjem eh, in tako dalje, eh, kar je potrebno upoštevati, potem različni odzivi, ki so varnostne narave in podobno. To je prihoden, torej to je trenutek, ki je pomemben. In zato moramo danes iskreno eh, skušati doseči mir, doseči spravo med ljudmi in nadzorovati migracijo in sicer v podporo varnosti za prihodnost te države in sicer na, v torej vseh njenih predeljih tudi v, eh, v obmorskem pasu. Govorili ste o eh, vročih točkah in potrebnem nadzorovanju nadzoru. In eh, tu je dejansko prišlo do take točke, ki je bilo potem eh, gojišče za eh, teror in terorizem. Država pa potrebuje stabilnost. Sedaj prehajamo na postopek catch the eye. časa imamo za enega govorca na skupino, ker, smo, ker imamo premalo časa. Hvala lepa za besedo. Štiri leta kasneje sedaj Libija trpi zaradi humanitarne krize, gospodarske krize. Vse to uh, so uh, problemi, zaradi katerih bi morali poiskati sporazum med. Uh, vojskojejočima se stranema. In potrebno je skušati povečati učinkovitost za to, da bi prekinili, eh, da bi eh, tehotapci ne mogli več nadaljevati s tem, eh, s svojim delovanjem. Kajti sicer bomo še vedno v situaciji, ko želi tisoče ljudi pobegniti z tega predela gospod Nici. Frunzulika. Eno minuto. Gospod Frunzulika. Hvala, predsedujoči. Mislim, da je prišel trenutek, da naredimo odločen korak naprej k vzpostavitvi demokratične države in upoštevamo potrebe in stremljenja libijskega naroda, zato da bi eh, se regijo stabiliziralo. Eh, zato mora eh, Evropska oziroma mednarodna skupnost prispevati k vzpostavitvi miru mm, v tej regiji in vse strani morajo iskati izkazati svojo pripravljenost eh, za kompromisno rešitev, da pride do podpisa sporozuma. Hkrati pa, eh, kot eh, vemo, je potrebno tudi razbremeniti pritiske na naše južne meje. Tudi zato je potrebna stabilnost v Libiji. Hvala lepa. Hvala, hvala, da ste spoštovali čas za govor. Gospod Marijas. tu so dejansko, tu so dejansko izzivi tudi za Evropo. Evropo. 400 tisoč ljudi želi pobegniti pred, eh, pred eh, nasiljem v eh, regiji in lahko se vprašamo, kdo pa podpira te borce džihadiste v Libiji. Ali komisija ve, da eh, na podlagi informacij iz novinarskih krogov, da eh, je na libijski obali, da so na libijski obali eh, zaustavili eh,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 Obe vladi v Libiji pa še niso pokazale pripravljenosti za podpis tega sporazuma, do katerega naj bi prišlo najkasneje do 20. oktobra. Gospa Mogherini bi morala storiti vse, da eh, bi se obe strani vrnile k pogajalski mizi in se spravile, da bi na ta način lahko vzpostavili vlado. Če to ne bo mogoče, bo Libija še naprej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 Te razmere pa izhajajo iz kaosa, ki je dolga leta vladal v Libiji. Zato je potrebno Libiji pomagati, da lahko konsolidira vzpostavi vlado. To pa je zapletena naloga, kaj ti ZDA in države NATO, eh, in države NATO so uničile prejšnje strukture Zdi pa se, da vse to odaljuje obnovo države. Delno smo zato krivi tudi sami. Zato se je treba potruditi, da izboljšamo te razmere. Hvala. Hvala, predsedujoči ali eh, gospod komisar, ali imate kakšne podrobnosti glede vsot, naprimer 500 tisoč, ki, eh, ki je vsota, ki je bila namenjena. Eh, kako eh, poskrbeti za to, da eh, se dejansko udejani, eh, udejani namen, da se zaustavi preganjanje krš, eh, kristjanov in podobno? teroristi, ki so odgovorni za tisoče smrti, pa še vedno živijo, naprimer pri nas eh, na severnem Irskem in še ved, so še vedno zelo traumatizirani zaradi tega. Eh, tu je eh, tudi vprašanje zamrznenega premoženja, libijskega premoženja. In ali lahko potrdite, da je temu tako? Če je temu tako, ali eh, boste sodelovali z žrtvami tega terorizma za to, da se ostranijo te ovire k eh, očkodnini in da se popravijo te velike krivice? Hvala lepa. Sedaj eh, dajem besedo gospodu komisarju. Eh, spoštovani, najlepša hvala za to eh, zanimivo izmenjavo, to zanimivo razpravo in seveda bom to posredoval visoki predstavnici. Cenjeni kolegi, še naprej bomo podpirali prizadevanje Združenih narodov v naslednjih tednih in upamo, da lahko pride do podpisa sporazuma s strani vseh strani, pletenih strani v naslednjih dneh. In Prepričani smo, da eh, se leti zavedajo, da ni več časa in da je prišel trenutek, da razmišljajo o prihodnosti Libije. Gospodarstvo Libije je v zelo slabem stanju, prav tako tudi eh, socialno tkivo. In v preteklem letu je prihajalo do sabotiranja razgovorov in pogajanj. Evropska unija pa ne bo sprejela delitve Libije. Evropska unija ne eh, bo sprejela, da eh, katerakoli ostrani vzpostavi tako stanje in usili svojo rešitev, kajti Evropska unija zahteva neutralne finančne institucije. Naprimer, tu je centralna banka, potem nacionalna. Eh, naftna družba, vse to eh, morajo biti neutralne institucije in ne smejo sodelovati v eh, teh eh, konfliktih ali pa zauzema, se zauzemati za eno ali drugo stran. Nujno je potrebno, da se zadrži eh, oziroma da poskrbimo, da bo ta država ostala ena država. To je bistvenega pomena. Hvala za pozornost. Hvala lepa, gospod komisar.